Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da bi morali začeti. Nadaljevala bom v nemščini. Ja mislim, da ne bi smeli kaznovati tistih, ki so prišli točno, zato bomo ta hip začeli. Kot vedno bomo začeli s prvo točko dnevnega reda, to je sprejem dnevnega reda. Že smo vam sporočili, da bomo morali razpravo z obima komisarjema Navračičem in Utingerjem preložiti, kajti danes gospoda nimata časa, kot sta sporočila, to da obljubila sta nam, da bosta kar se da kmalo imenovala možne termine. Ali lahko eh, sprejmemo tako spremenjen dnevni red ali bi kdo od vas želel predlagati kakšno spremembo, ima kdo kakšno željo, ne, dobro, potem je dnevni red sprejet. Potem druga točka dnevnega reda, odobritev zapisnika vseje, eh, torej osnutek zapisnika seje odbora za 22. oktobra se nahaja med vašimi dokumenti. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem zapisnikom? Vidim, da ne. Zato predlagam, da obravnavamo zapisnik kot sprejet, če ne bo nobenih pripomb do konca te seje. Dobro. Sedaj pa tretja točka dnevnega reda, eh, najave predsedojoče, kar se tiče tolmačanja. Tolmačanje poslušamo v francoščini, nemščini, italijančini, angliščini, grščini, španščini, češčini, mačarščini, polščini, slovenščini, bolgarščini in romunščini. In eh, kot običajno bi vas rada spomnila na to, da se sestanek prenaša po spletu. Poleg tega bi vam rada povedala še to, da so na voljo sklepi koordinatorjev za 18. junija 2018, torej 20. novembra 2018 smo vam razposlali te sklepe in sedaj so uradno sprejeti. Kajti do 26. novembra, do uradnega roka, nismo prejeli nikakršnih pripomp pravzaprav um, bi rada pozdravila Bogoslava Zonika, ki nadomešča Bogdana Vento, ki kot vsi vemo, eh, je bil izvoljen za župana. Torej, eh, na njegovo veliko srečo in seveda mu tudi Iskreno čestitamo, sicer nismo zadovoljni, ker smo izgubili dobrega kolega, ampak ker gospoda eh, Bogoslava Sonika eh, ni eh, z nami danes, ga bomo pozdravili naslednjič. Sedaj pa četrta točka dnevnega reda. Danes bomo glasovali o eh, zakonodajnem mnenju in sicer gre tukaj za mnenje o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote. Kajti odbor za kulturo si je na tem področju izboril posebne pravice. To je torej nov program za pravice in vrednote. Kajti eh, tukaj je združen tudi program Evropa za državljane. Eh, poročevalka je Silvi Guillaume. Vem, da eh, pogajanja z odborom Libe ne tečejo tako gladko, kot bi si to želeli, ampak upam, da eh, se bodo ta pogajanja nekoliko izboljšala v prihodnje. Silvi, bi želeli kaj pripomniti? Izvolite, Silvi. Hvala, ja, ampak na hitro. Ne želim podrašovati razprave pred glasovanjem. Bi se zahvalil vsem poročevalcem Senci za odlično sodelovanje v eh, odboru Kult. Hvala sekretarjatu za podporo. Ja, res je um, te razprave so bile nekoliko težke z odborom Libe. Nekaj me tukaj skrbi, bom poskušala odpraviti te skrbi, ampak zakaj gre? Predvsem želijo um, zmanjšati obseg prejšnjega programa Evropa državljanov v novem programu. In to je problem in res moramo to preprečiti. Ne želimo tega zmanjševanja. v tem programu imamo različne tipe, naprimer vključevanje državljanov ali pa združevanje. Um, vsem tem bomo govorili še pred evropskimi volitvami in mislim, da je prav, da okrepimo te vidike iz preteklosti. Um, Marsikaj je tukaj ogroženo in mislim, da um, nekateri v Libiji bolj razumejo to, kar želim povedati, in upam, da bomo prišli do kakšnega kompromisa na koncu. Hvala. Äh, Hvala lepa. Prejšnji teden uh, sem govorila s predsednikom uh, odbora Libe in poskušam samo še enkrat predošiti, kako uh, zelo pomemben je ta program za naš odbor. Uh, In eh, to sem storila v upanju, da bo eh, člane svojega odbora za to temo nekoliko senzibiliziral. Tako, sedaj pa bomo začeli eh, z glasovanjem. Začnemo s kompromisom ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis dva. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet vzdržani, sprejet. Enajst, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sto osemindvajset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe trinajst, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Štirinajst, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 142. Eh, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 153. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 18 in 155. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sprejet. 159, kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je sprejet, ampak to bi rada preverila. Glasujemo. Sto devetinpetdeset torej. Konec glasovanja. Eh, torej, sprejet. Devet proti sedem. Sto šestdeset, kdo je za? Proti? Proti? vzdržani, zavrnjen. 161, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 162, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 167, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168, 168, kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je zavrnen, ampak to bomo preverili. Torej, 168 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 169, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 170 in 171, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 172, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnen, ampak to bi želela preveriti. Torej, preverjamo 172, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprijet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprijet. 179. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 180. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 181. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Vzdržani. Sprejet. Sto dvainosemdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sto triinosemdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sto štiriinosemdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Šestindvajset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sto petinosemdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis enajst, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 187, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 31, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 199, kdo je za? Proti, vzdržani. Preverili bomo 199. Glasujemo, kajte nisem videla toliko dvignenih rok. Konec glasovanja. Hvala. Sprejet 16 proti nič. Prosim, da dvigne, dvigujete roke. Dvesto, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Dvesto, glasujemo. Konec glasovanja. Eh, sedem za devet proti zavrnjen. Dvaintrideset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Dvesto tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Torej dvesto tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štirinajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Še, kompromis 16. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 217. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. 37. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 220. Kdo je za? Proti? Torej dvesto dvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dvesto enaindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Dvesto dvaindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Dvesto triindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dvesto štiriindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen, ampak to bomo preverili. Torej, 224, glasujemo. Konec glasovanja. 9 proti 7 za zavrnjen. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 41, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 42, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 43, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 44, kdo je za? Proti. Ozdržani. To bomo preverili. Torej, 44 eh, glasujemo. Konec glasovanja. E, torej 12 proti 4 sprejet. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 61. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Želite, da preverimo? Glasujemo o 61. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet. Se pravi, čujem, to ni bilo razvidno. Kompromis 21. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 70. Kdo je za? Proti? Ozdržani? No pa preverimo 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 77. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 23. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 83. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani. To bomo preverili, torej preverjamo 87. Konec glasovanja. E, torej, zavrnjen. 9 proti. Kompromis 24. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 92. E, Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. E, kompromis 25. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 97. E, Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 111, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 112, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Ne vem, kaj to pomeni tukaj. 113, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 114, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj eh, bomo imeli končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja šestnajst glasov za, en vzdržan, eh, soglasno sprejeto, iskrene čestitke Silvi. In eh, želimo vam veliko uspeha pri nadaljnih pogajanjih za Libe. Prepričana sem, da boste zadevo rešili v našem smislu. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa je na vrsti eh, peta točka dnevnega reda. In sicer bomo preverjali predloge sprememb v zvezi z eh, programom Erasmus. Poročevalec je naš kolega Milan Zver. Prejeli smo 684 eh, predlogov sprememb. In za nas je to neobičajni umestni korak, eh, je pa to sicer običajno v drugih odborih namreč eh, da bomo obravnavali te predloge sprememb, ampak ker gre za izredno pomembno poročilo, smo se odločili za ta postopek. Rada bi še enkrat opozorila na to, da bo dvaindvajsetega januarja potekalo glasovanje oziroma bo potekalo glasovanje samo če eh, bodo možni kompromisi v tem kratkem času in če bo ta dosje eh, res dozoril za glasovanje. Kajti sicer eh, ne bomo mogli, sicer bomo imeli glasovanje februarja, tako kot smo se to izvorno zamislili. No in sedaj bomo videli, kako se bodo zadeve razvijale na sestanku poročevalcev v Senci. Tako, sedaj pa dam besedo gospodu Zveru, ki bo spregovoril o predlogih sprememb. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Ehm, hvala tudi za to uvodno pojasnilo. Spoštovani poročevalci v senci, člani odbora. Ehm, torej na moje poročilo, kot je omenila že predsednica, je o prihodnjem sedemletnem ciklu programa Erasmus plus bilo vloženih šeststo štiriinosemdeset amandmajev. Začeli smo s pripravo kompromisov, Prvo sejo so, smo vam poslali, eh, prvo serijo teh kompromisov smo vam poslali prejšnji petek. Trenutno imamo na črtu tri srečanja na nivoju svetovalcev in dve srečanji poročevalcev v senci. Prvo srečanje svetovalcev je na sporedu že jutri, kjer bo obdelan prvi sklop kompromisov, ki predstavljamo danes oziroma zadnje dni in pokrivajo naslednje teme. Prvič, cilji programa, drugič izobraževanje in usposabljanje, tretjič mladi, četrtič šport, petič proračun. Te teme bomo potem obdelali še na srečanju poročevalcev v Senci v Štrasburu. Na naslednjem srečanju pa pride na vrsto drugi sklop kompromisov s preostalimi temami. Upamo, eh, da bomo do sredine januarja končali z delom in da bomo lahko 22. januarja glasovali v poročilu na odboru. Kompromisi, ki ste jih prejeli, so oblikovani po tematikah. Vsi členi uvodne izjave in definicije, ki se tičejo ene teme, so združeni v en kompromis. Mislim, da je tak način dela bolj pregleden in logičen ter verjamem, da bo pripomogel močnemu in koherentnemu končnemu tekstu, zato vas prosim za podporo za ta pristop. V kompromise smo vključili številne predloge iz amandmajev drugih političnih skupin, pri mnogih vprašanj smo precej enotni. Velika večina skupin, političnih skupin se strinja z imenom Erasmus, večina skupin se strinja z globalnim proračunom, velika večina skupin se strinja z delegiranimi akti, nekatere podrobnosti bomo dorekli še na srečanje poročevalcev v senci, kompromise glede notranje razčlenitve proračuna bo treba še iskati. Sam se zavedam, da bi ostali čim bliže predlogu Evropske komisije. Aldi je na primer pripravil bolj tehnične predloge, enostavno je zaokrožil vse številke na vzgor, SND je v nekaterih sektorjih predlagal povečanje, v drugih pa zmanjšanje. Šport namreč eh, recimo med drugim tudi eh, proračun za šport Šport namreč izjemno pozitivno vpliva ne samo na zdravje posameznikov, ampak tudi na vključenost tistih iz obrobja družbe ter večji družbeni koheziji. Zato bi bilo dobro, da mu ne bi zmanjšali proračuna. Žan Monet je proevropski program in mislim, da bi ga bilo prav tako dobro podpreti v eh, teh časih, ko se soočamo vse večjim euroskepticizmom. A naj podarim, da, je naša da se naša stališča ne razlikujejo močno in da sem odprt za manjše spremembe pri notranji delitvi proračuna, če se pokaže, da so razlogi za to jasni in dobri. Nekatere skupine so predložile predlog sprememb, eh, kjer kažejo podporo za obsežne projekte, velike organizacije, za velika partnerstva in tako naprej. Želim si, da bi o tem še enkrat razmislili. Erasmus Plus ne bi bil namreč grassroots program, v prvi vrsti namenjen posameznikom in majhnim organizacijam, ki pa imajo težave z dostopom do programa. Zato bi želel, da se raje osredotočimo na podporo malim projektom, malim partnerstvom, malim organizacijam in tako naprej. Naj povdarim, da je bilo to eno od ključnih sporočil predloga Evropske komisije. Vem, da so nekateri poslanci zaskrbljeni, da bodo programi, kot so koalicije izobraževanja za odrasle in tako naprej, izginili iz Erasmusa. Vendar ni skrbi. Takšne koalicije podpiram, vključil sem jih tudi v kompromise. Verjamem, da je potrebno omogočiti take koalicije zato, ker so učinkovite, ne pa zato, ker so velikega obsega. Vem, da so nekatere skupine zaskrbljene zaradi moje močne podpore evropski dodani vrednosti, torej temu konceptu, ki sem ga omenil že na zadnji seji saj menijo, da ne podpiram lokalnih aktivnosti v okviru programa Erasmus. Vendar to ni res. V kompromisi boste videli, da sem vključil amandmaje, ki podpirajo lokalne aktivnosti. Evropska dodana vrednost ne pomeni, da morajo biti vse aktivnosti nadnacionalne. Pomeni samo, da je program boljši, če ga organizira EU, kot bi bil, če bi ga organizirale države članice. Močno verjamem, da mora evropski program kot je Erasmus Plus izkazovati evropsko dodano vrednost in v svojih amandmajih sem poskušal pokazati, da obstaja mnogo načinov, kako to doseči. Sveda sem odprt za debato o formulaciji teksta, res upam, da bomo glede tega našli kompromis. V kompromisi ste lahko videli, da strajam pri tem, da iz zakonodajnega besedila odstranimo pojem virtualna mobilnost. Menim, da je to treba poimenovati virtualna aktivnost. Želim namreč, da se jasno razlikuje med fizično realno mobilnostjo in virtualnimi aktivnostmi. Naša, ta naša osnovna ideja je izražena tudi v drugih amandmajih in želim si, da bi ta pristop dobil široko podporo. Sicer virtualne aktivnosti močno podpiram, prav tako uporabo novih tehnologij, eh, vendar bi želeli jasno vsebinsko, eh, vsebinsko jasnost pri teh pojmih. V kompromisih lahko vidite tudi, da podpiram jezikovno učenje v živo in učenje jezikov s pomočjo novih tehnologij. Prav tako sem v kompromisih podprl širok pristop k učenju jezikov, naprimer vključil sem učenje znakovnih variant jezikov in tradicionalnih manjšinskih jezikov v primerih, kjer to olajša mobilnost. Verjamem, da bi morali biti, eh, biti priložnosti za učenje jezikov oblikovane tako, da bodo ustrezale potrebam udeležencev Erasmusa, vendar morajo biti odprte za uporabo tudi za vse ostale evropejce. Še vključenosti, vesel sem, da ostale skupine podpirajo moj predlog, da k tekstu Evropske komisije dodamo poseben člen in tako pošljemo mnogo močnejše sporočilo o inkluziji. Prav tako sem vesel, da se strinjamo glede mnogih ukrepov za povečanje vključenosti. Pripričan sem, da bomo tudi kompromise glede definicije ljudi z manj priložnostmi, našli nasrečenih poročevalcev v senci. Ostaja odprto vprašanje o tem, kaj je moč narediti na evropskem nivoju in kaj na nacionalnem, ter kako zagotoviti, da bodo vsi dobili primerno podporo, da se bodo lahko vključili v Erasmus. Ena izmed ključnih točk je, da je potrebno štipendije za mobilnost prilagoditi realnim stroškom življenja v državi, kjer se mobilnost odvija. Enako plačilo za enako delo te intelektualne dejavnosti. Ta ideja je močno izražena v osnutku Empel mnenja k našemu poročilu. Pri nas na kultu pa je izražena v amandmajih 584. A to pa je popolnoma v nasprotju z idejo, ki sem jo ravno kar omenil in sicer s katero se vsi strinjamo, da se višino štipendije prilagodi realnim stroškom države, v kateri se mobilnost odvija. Če od Evropske komisije zahtevamo, da naj štipendije za mobilnost prilagodi življenjskim standardom posameznih držav članic, to pomeni, da upoštevamo različne realnosti v teh državah. Zato je treba vsa plačila prilagoditi standardu države, kjer oseba živi, ne le štipendije za mobilnost. Za enako plačilo, za enako plačilo zagotovimo eh, tistim, na Finskem in tistem v Romuniji, bi to pomenilo, da dejansko, če upoštevamo življenjske stroške v obeh državah, manj damo tistim na Finskem, ker enostavno ni pravično in bo izkrivilo preseg populacije, ki bo želel sodelovati v Erasmusu. To pa ne more biti naš cilj. Kot na vseh ostalih točkah sem pripravljen razpravljati o tej ideji, ki stoji za tem amandmajem. Ne bi želel podpreti ničesa, kar bo uh, slabo vplivalo na participacijo v tem programu eh, mladih iz eh, severnejših ali zahodnih družb, kjer je standard bistveno višji. Obseg udeležencev v športu in izobraževanju odraslih. Vsakega amaterskega športnika v Evropski uniji preprosto ne moremo vključiti v KA1 mobilnost. Eh, zato bi potrebovali stokrat večji proračun. Zato smo vključili samo športne trenerje in osebje, ti pa imajo lahko velik vpliv kasneje na vse ostale povrnitvi iz izmenjave. Športniki z dvojno kariero imajo dostop do programa Erasmus Plus prek dejavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Iz istega razloga prav tako ne moremo realno upati, da bomo vsakega odraslega udeleženca vključili v QA1 mobilnost, zato smo se ozrotočili predvsem na nizko kvalificirane ljudi, ki najbolj potrebujejo pomoč. Spomnimo se, da je pristop Evropske komisije, da se nizko kvalificirane odrasle vključi v QA2, sam sem šel korake dalje in sem predlagal, da se to aktivnost premakne v QA1. Menim, da je to dobro izhodišče za nadaljno razpravo. In še mednarodna dimenzija. V kompromisi ste lahko videli, da podpiram idejo skupine ALDE, da se ukrepi mednarodna dimenzija programa, torej dimenzija izven Evropske unije. Verjamem, da tretje države in države v razvoju lahko močno profitirajo, če se njihovi izobraževalni sistemi izboljšajo, kar lahko pomaga odpraviti nekatere nacionalne in tudi globalne probleme. Dovolite mi še, spoštovana gospa predsednica in dragi člani odbora, da se še posebej zahvalim Derenu, Markusu, Petri pri pomoči, za pomoč pri pripravi Eh, poročila in pa pri pripravi kompromisov. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, eh, Milan. Najlepša hvala, Milan. Ja, pravzaprav bi na tej točki morala Kristina Libačka spregovoriti, ampak glede na to, da sedaj posveča vso pozornost eh, svoji družini, z veseljem na njeno prošnjo ob podpori koordinatorke Silvije Koste, um, poročevalke v senci, prevzamem njeno vlogo in uh, obenem uh, bi rada Kristini poslala sporočilo uh, podpore, želim ji um, veliko potrpljenja in vse dobro v teh težavnih časih in upam, da se bo kmalo lahko uh, vrdila v našo sredino. Najlepša hvala vsem za izvrstno sodelovanje, nje vsa hvala vsem poslancem, asistentom in poročevalcem v senci. Mislim, da bomo lahko storili velike korake naprej. Prvi kompromisni predlogi so bili že oblikovani in rada bi se osredotočila na nekatere glavne točke iz predlogov sprememb. Je pa res, da zaenkrat še nisem mogla podrobno preučiti vseh predlogov, ker sem se tej tematiki začela posvečati šele prejšnji teden. Ampak nasplošno gre za zadeve, ki jih lahko najdemo v poročilu. Najprej, razdelitev sredstev. Mislim, da tu ne prihaja do bistvenih razlik. Mislim, da bomo tu lahko nasplošno najdli skupni pristop in mislim, da, je, da se nasplošno strinjamo glede pristopa, da se določajo mm, minimalne odstotkovne dodelitve sredstev. Potem, glede mm, programa Jean Bonnet in uh, poklicnega usposabljanja. Do sedaj so bili ukrepi iz programa Jean Bonnet ločeni in uh, so imeli predvidena ločena proračunska sredstva. Nisem prepričana, da je sedaj res dobro, da ukrepe Jean Monet sedaj integriramo v poklicno izobraževanje in usposabljanje. Tudi novi sedmi členem je oblikovan tako, da se osredotočamo na evropsko razsežnost. To velja predvsem za posebne usmeritve v evropskem kontekstu in glede na to, da sedaj predvidevamo kar eh, sedem področji v tem kontekstu, bi morali res povečati sredstva. Potem, glede 3,4 odstotka sredstev za nacionalne agencije, rada bi ostala pri tej številki, kot je bilo v trenutnem programu. Ne bi tega rada znižala na 3,2 odstotka, kot predlaga komisija. Mislim, da bi nacionalnim agencijam res težko razložili, uh, sploh glede na to, da bodo morale z vidika vključevanja sedaj prevzeti večje naloge, um, da bodo prejele manj sredstev. Tako da glede na to, da jim nalagamo dodatne naloge, bi morali ostati pri 3,4 odstotka. Potem veliko je novih pobud v Erasmusu. Tu gre za zadeve, ki se mi zdijo kot neke črne škatle, zahtevamo 41 milijard evrov. Ampak ali bomo na koncu to res lahko dosegli, ne vem, nekoliko sem skeptična. Mislim, da če ne bomo v končni fazi dosegli financiranja, ki ga zahtevamo, potem bi morali biti pripravljeni pod vprašaj postaviti te nove projekte pri novih projektih, eh, govorim o Discover EU, e pa tudi pobudo za izvrstnost v poklicnem izobraževanju in eh, zamisel o evropskih univerzah. Mislim, da ti novi projekti v predlogu komisije niso dovolj jasno opredeljeni in tudi komisiji se očitno oziroma komisarju se ne zdi smiselno, da bi pravočasno prišel na srečanje našega odbora za to, da bi zagovarjal in oglaševal takšne nove m, pobude. Evropske univerze niso dobro opisane, trenutno pa poteka pilotna faza mreže evropskih univerz. Tako da mislim, da bi vsekakor morali najprej počakati, da se ta pilotni mm, mm, projekt zaključi. Lahko bi rezervirali sredstva za pozneje za ta program, ampak najprej moramo od komisije dobiti konkretne informacije, kako ne bi zadeve potekale. Tudi strokovnjaki smo se dolgo pogovarjali, zakaj sploh gre, kdaj neka univerza lahko postane Evropska univerza in naša mnenja so se dokaj razhajala. Tako da mislim, da moramo najprej razumeti, zakaj sploh gre in to jasneje zapisati. Potem pobuda Discover EU. Na področju mladih uh, smo imeli dobre, veliko dobrih pobud in teh ne bi smeli ogroziti ta novi projekt eh, odkrivanja Evropske unije in dodatnega izobraževanja, mislim, da je pomemben, zato bi morali zato predvideti tudi pomembna jasna sredstva. Bi pa morali to povedati tudi z drugimi dobrimi projekti, naprimer projekte Evropskih prestolnic kulture ali zelenih eh, prestolnic. Lahko bi premislili tudi o evropskih kulturnih poteh. Morda bi lahko tako prek povezovanja dosegli dejansko dodano vrednost. Če bi samo takole razdeljevali zastonske vozovnice, mislim, da to ni najboljša zamisel. Sicer je to privlačna pobuda pred eh, volitvami, ampak mislim, da moramo biti odgovorni pri porabi proračunskih sredstev. Glede vključevanja, mislim, da se tudi tu naše mnenje ne razhaja preveč vključevanje moramo razumeti zelo široko. Naš cilj mora biti, da omalajšamo dostop do programa vsakemu, ki je imel dosedaj težave pri dostopanju do programa. Zato moramo govoriti o vključenosti in zelo previdni morami biti pri opredelitvah samih, ko gre naprimer za opredelitev oseb oziroma mladih z manj priložnostmi. Predlagali ste tudi dobre alternativne opredelitve, ki bi lahko bile bolj primerne za m, mm, ta predlog. Potem. Predlog 584, enako plačilo za enako delo. To mi res leži na srcu, ampak tu ne gre samo eh, za tiste, ki sodelujo v programu Erasmus, ampak tudi za zaposlene, tudi za njih je treba poskrbeti. Tisti, ki se ukvarjajo s temi projekti v različnih državah članicah, morajo biti obravnavani enako v različnih državah članicah. Ampak mislim, da bomo tule lahko najdli rešitev. Potem si jo omenjal evropsko dodano vrednost. Tule sem nekoliko razdvojena glede okrepitve in konkretizacije evropske dodane vrednosti skupnosti, ker gre tu za dve komponenti. Pri vseh eh, programih MFF-a vedno zahtevamo evropsko dodano vrednost. Sedaj gre za okrepitev in eh, jasnejšo opredelitev dodane vrednosti tudi pri kriterijih za posamezne projekte. In eh, tu bi rada odsvetovala, da bi prišlo do tega, da bomo imeli 20 različnih opredelitev storitev, dodane vrednosti. Če pa v končni fazi bi morali izpolnjevati enake kriterije kot pri obzorju 2020. Če bomo uvedli preveč različnih kriterijev, eh, to ne bo dobro, ampak mislim, da bomo tu lahko našli rešitev. Veselim se nadaljnega sodelovanja in prepričana sem, da bomo skupaj lahko našli dobre kompromise. Sploh glede na to, da nas čaka še trd boj s svetom predvsem kar se tiče sredstev. Kot rečeno, zavedati se moramo, da bo treba, če bomo v dvomih, eh, tu ali tam popustiti, kajti če ne bomo imeli na voljo dovolj sredstev, bo treba opustiti nekatera področja. Ne more pa biti tako tako, da črtamo sredstva za dobre programe, samo zato, ker želimo uvajati nekatere nove. Najlepša hvala. Äh, Veliko poročevalcev v senci je danes odsotnih. Tako da predajam besedo Jill Evans, poročevalki v senci za zelene. Jill. Thank you very much, Chair. Najlepša hvala predsedujoča in najlepša hvala poročevalcu za delo, ki ga je do sedaj opravil pri tem dosjeju. Hvala predvsem za to, da si upošteval nekatere iz mojih predlogov, izmed mojih predlogov sprememb v kompromisnih predlogih, naprimer glede povečanja vključenosti v program. Povdaril si, kako zelo pomembno je to, da uvajaš posebno poglavje o tem in to zelo pozdravljam. Ena izmed težav, ki jo pogosto izpostavljajo v povezavi s tem programom, je ta, da številni mladi menijo, da je ta program nedostopen in da ni namenjen njim. Tako da sem vesela, da izpostavljaš točke glede uh, sodelovanja uh, marginaliziranih skupin delavcev in uh, hvala, da izpostavljaš uh, to, da bi morali razširiti nabor oseb, ki se lahko prijavljajo programu. Rada bi okrepila še sklic na o, osebe iz um, skupnosti LGBTI in deprivilegiranih uh, skupin. Številni so odvrnjeni od programa, ker jih skrbijo stroški povezani z udeležbo. In zato sem podala predlog spremembe, zato da bi zagotovila, da se redno pregleduje stopnje finančne podpore. In um, poročevalec je že govoril o prispevkih za stroške bivanja v državi gostiteljici in o tem bi tudi radi še razpravljali. Potem še eno pomembno vprašanje se nanaša na učenje jezikov. To je pomemben del programa Erasmus. Dobro je, da vključimo manjšinske jezike, nacionalne jezike in znakovne jezike. Zato sem prosila, da bi podpirali izobraževanje v dveh ali več jezikih. Prav tako bi morali biti dokumenti na voljo ne samo v vseh ujaznih, ne samo v uradnih jezikih, ampak tudi v souradnih jezikih. Torej, tu gre za jezike, ki sicer niso uradno jezike Evropske unije, bi pa morali tudi tem skupnostim zagotoviti enakopravn dostop do programa. Potem uh, spodbujate uporabo jezikovnih tehnologij in tudi tu izpostavljate vprašanje enakopravnosti. Strinja se s poročevalcem, nove tehnologije ne gredo na, nasproti zamisli učenju jezika, bi pa morali podpreti mm, virtualno izobraževanje, jezikovno izobraževanje v programu, tako da podpiram ta predlog. Podala sem tudi nekatere predloge glede večje odprtosti programa in poročevalec se je res potrudil, da bi bil ta program čim bolj odprt. Sama pa zastopam mm, Wales, ki To je regija, ki zelo pogosto sodeluje v programih Erasmus in pogosto gostujemo veliko študentov iz cele Evrope v kontekstu Erasmusa plus in veselimo se vseh priložnosti. Ampak ne pozabimo na dogodke, ki so se zgodili lanet, konec lanskega eh, leta. To je zelo pomembno za vse mlade. Številni bi radi prišli na izobraževanje v Wales in v druge dele Združenega kraljestva. Potem, glede m, mm, proračuna, obstaja konsens, sem pa predlagala prilagoditev, da bi v prvem letu imeli večji proračun kot v, v zadnjem letu, torej več sredstev v letu 2020. In tudi rada bi zagotovila več sredstev za poklicno usposabljanje in izobraževanje. In še nekaj glede pristopa grassroots. Sama sem v svojih eh, predlogih spremen govorila o tem pojmu, predvsem v navezavi na šport moj namen ni bil, da bi se s tem eh, dotikali velikih projektov. Raje bi podprli lokalne projekte kakor um, velike projekte. Tu bi radi podprli manjše športne skupine in skupine, ki spodbujajo zdravo življenje. Morda je prišlo do kakšnega nesporazuma, ampak bomo pa o tem še razpravljali, ko bo tekla beseda o kompromisnih predlogih. Ja, vielen herzlichen. Najlepša hvala. Komisija. Bi želeli besedo? Thank you, chair. Najlepša hvala, predsedujo, predsednica in najlepša hvala gospodu Zveru za poročilo glede uredbe o Erasmusu. Veliko število predlogov sprememb se morali obravnavati in zelo cenimo delo, ki ste ga upravili, ko ste si prizadevali za dogovor. Pozdravljamo ambicioznost Evropskega, program, Evropskega parlamenta pri tem programu in eh, veseli smo, da, so, da se pri vseh predlogih sprememb nasplošno strinjate glede uredite, glede strukture programa in proračuna. To je zelo eh, razpoznavam programe in sedaj imamo izvrstno enkratno priložnost, da bi bil ta program še bolj odprt eh, in dostopen in z veseljem sodelujemo z vami pri doseganju teh ciljev. Rada bi se osredotočila na nekatere izmed naših ciljev pri tem programu in na nekatere predloge sprememb, ki bi lahko na nje vplivali. Najprej poenostavitev. To je eden izmed naših in vaših ključnih ciljev. Radi bi poenostavili program. Kot ste pogosto slišali, udeleženci pogosto izpostavljajo prav ta vidik. Šlo je za odzive udeležencev v okviru zelo obsežnih eh, posvetovanj o pripravi predloga. Se pa bojim, da nekateri predlogi sprememb eh, niso usklajeni z poenostavitvijo. Veliko je predlogov, da bi opredelili konkretne ciljne skupine in da bi predvideli specifična sredstva za posamezne skupine. Tako da tu bi lahko prišlo potencijalno do dodatnih tveganj za nastanek večjih upravnih bremen, tudi za udeležence. In izpostavljali ste tudi, da je treba poštevati dodatne potrebe, ki bodo nastale v sedmem letnem obdobju. Potem, vključenost, to ste izpostavljali pozdravljam, da izpostavimo specifične tipe skupin in organizacij. Ampak eh, to se nam ne zdi nujno potrebno. Že tako zagotavljamo visoko stopno vključenosti v celotnem programu. Pomagali bomo manjšim lokalnim organizacijam, da enostavno dostopajo do programa. Preučevali bomo tudi stopne štipendij za mobilnost in prilagajali njihovo raven. Predvideli smo tudi bolj fleksibilne modele sodelovanja in upamo, da bomo na ta način tudi zmanjšali upravna bremena. Uporabili bomo tudi orodja za izboljšanje dostopnosti, za boljšo razumljivost za spletnega uporabnika tudi platforme bi želeli izboljšati. Razmišljamo res o tem, kako združiti, pritegniti vse upravičence, vse kroge potencijalnih udeležencev, tako da se res odzovemo na zahteve in potrebe, ki so jih izpostavili različni udeleženci, upravičenci in nacionalne agencije. V predlogih sprememb ste izpostavili tudi letni načrt dela, da je to pomemben usmerjevalni dokument. Nekateri ste pozvali, da bi mm, to sprejeli prek delegiranih aktov in ne prek izvedbenih aktov, ampak to je v nasprotju s členom 291 pogodbe. Obenem pa bi morali upoštevati tudi praktičnost. Letni delovni programi se sprejemajo prek, eh, od, prek odborov in to upoštevamo mm, študijska leta, kar pomeni, da upoštevamo tudi časovnico, ki je ustrezna za profesorje in študente. In um, menimo, da bi to lahko upoštevali tudi pri poklicnem izobraževanju in pri športu. Menimo, da če bi spremenili način sprejemanja letnih programov, bi to premaknilo časovnico, podaljšalo proces in uh, s tem. Uh, prikrajšalo udeležence za številne koristi. Predlagali ste tudi spremembo imena. Menimo, da je ta program sedaj dovolj znan. 30. obletnico smo nasplošno zelo glasno obeleževali in uh, mislim, da ljudje sedaj razumejo, da Erasmus uh, zaobjema ne samo više izobraževanje, ampak tudi druga področja. Tako da mislim, da je večina že seznanjena z zelo široko naravo tega programa. Potem, govorili ste tudi o enakem plačilu za enako delo, tu gre za zahteve, ki veljajo za mm, učitelje eh, in eh, podporno osebe, ampak tu gre za nadomestila, ne za same plače. Tako da je treba tej razpravi upoštevati tudi ta argument. Seveda pa se z veseljem odzovem tudi na morebitna vprašanja in tehnične pripombe. Tudi v prihodnjih dneh bomo še podrobneje spregovorili o predlogih sprememb in o kompromisnih predlogih. Se vam pa že sedaj zahvaljujem za sodelovanje. Z veseljem. Uh, še naprej razpravljamo z vami, zato da bi ta program eh, oblikovali čim bolje, tako da bo koristil vsem uporabnikom. Vasti. Najlepša hvala. Glede poenostavitve programa. Mislim, da bi tu morala nekaj dneva dela še opraviti komisija. Pravkar sem prejela primer eh, od ene izmed nacionalnih uh, agencij. Um, izjava, ki naj bi jo podala institucija, ki sodeluje v programu, je izjava, ki se je podaljšala, sedaj znaša šest strani. Število strani se je potrojilo in s tem so se zadeve res samo zapletle. To nikakor ni enostavitev in um, to ni tisto, kar smo želeli. In še nekaj, ne vem, ali ste prisustovali razpravi o delegiranih in izvedbenih aktih, o tem smo že večkrat govorili. Nekakršnih težav nimamo z izvedbenimi akti, dokler gre tu samo za tehnično izvedbo programov. In s tem se popolnoma strinjam, ko gre res samo za izvajanje programa. Če pa gre za delovne programe, v katerih naj bi določali politične cilje, v katerih naj bi pravzaprav eh, natančno opredelili celoten program, potem pa gre za naloge, ki jih morajo prav upraviti so zakonodajalci, kar pomeni, da bi parlament rad sodeloval v tem postopku prek delegiranih aktov. In to sem že večkrat povedala v razpravah eh, s komisarjem in z vodjo enote če želi komisija zagotoviti fleksibilnost, da ji z veseljem ugodimo, ampak potem to pomeni, da bomo vse tisto, kar bi drugače morda sprejeli prek delegiranih aktov, zapisali v normativni del besedila. Kar pa pomeni, da mora komisija res dobro premisliti, kaj si želi. Ali komisija želi fleksibilnost v tem smislu, da, da nam možnost, da sodelujemo pri oblikovanju delovnih programov prek delegiranih aktov, ali pa komisija želi izvedbene akte. Bomo pa v tem primeru politične prioritete, ki jih želimo izpostaviti v tem programu, zapisali v normativni del besedila. Takšna je trenutna izbira in to bi moralo biti jasno komisiji glede na to, da komisija ve, kako veliko težav ima parlament z izvedbenimi akti, kadar presegajo izključno tehnično izvajanje programa. Silvija, izvoli. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Hvaležna sem tudi Petri, Eh, torej, eh, gospa eh, Libačka je opravila odlično delo, vnesla je številne predloge sprememb, sedaj pa ji dogodke v družini preprečujajo, da bi bila tukaj. Dovolite, da vam podam nekaj pripomb, kajti mislim, da razprava še ni zaključena, zato bi rada povedala, kaj menim o tej tako, tako pomembni temi. Strinjam se glede sledečega. Torej, mi smo um, zaprosili za uh, trikrat več uh, sredstev in res si želimo, da uh, bi bil poudarek na vključenosti. In strinjam se s uh, poročevalcem. Uh, torej, potrebujemo več možnosti eh, tukaj in za katere osebe, katere osebe imamo v mislih, torej osebe, ki so invalidne ali pa osebe, ki, imajo, ki so eh, potomci imigrantov in tako naprej. Kajti, ehm, če ima človek eh, manj možnosti, da bi se udeležil teh projektov, se to seveda negativno odraža na življenje. Potem eh, Erasmus Mundus, eh, torej to smo eh, vključili, torej to je poročevalka v senci socialistov in demokratov omenila v predlogih sprememb. Potem smo omenili tudi tiste, ki pišajo doktorate in pa magistrske naloge v okviru Erasmus Mundus. Potem Discover EU, torej nismo za črtanje. To je pilotni projekt. To, kar želimo, je to, kar smo izrazili tudi v predlogih sprememb, namreč, da bi bil povdarek na izobraževanju in pa, da bi to nekako vključili v izobraževalne projekte. Eh, potem gre tukaj tudi za križanje z drugimi eh, programi, ampak na bolj strukturan način, strukturiran način, to predlaga tudi Evropska komisija, v zvezi s tem smo predlagali tudi predloge sprememb, naprimer, ko gre za kulturo ali pa digitalno področje. Radi bi večji poudarek na kompetencah in um, želimo pritegniti tudi kulturne eh, inštitucije, ki so lahko partnerji v eh, partnerstvih, ne samo univerze. Potem eh, je tukaj večja možna prožnost po diplomi, tako da bi dobili kakšno leto več. Tako da bi tisti, ki imeli dve diplomi, pridobili leto ali več in da bi bili programi bolj prožni v zvezi s tem. Torej, um, mi eh, delujemo na številnih področjih. Zelo pomembno bi bilo vključiti eh, tudi projekte, ki se nanašajo na eh, digitalno infrastrukturo. In še zadnja stvar za moje, stvar za moje strani. Torej, tukaj gre za politično vprašanje, ki so ga omenili eh, tudi drugi kolegi in sicer eh, gre tukaj za ulogo eh, parlamenta. Tukaj gre za politično ulogo in pa za enakopravno ulogo parlamenta s svetom. Seveda spoštujemo predpise, ampak, predpise, ampak ko gre za spremembo ciljev ali pa uvedbo novih ciljev, potem je seveda treba vključiti tudi Evropski parlament. Morgano. Hvala lepa, Luigi Morgano. Hvala lepa, čisto kratek bom. Eh, žal eh, mi je, torej eh, nisem pogledal predlogu sprememb in zaradi tega. Oziroma, nisem in zaradi tega ne vem, kateri predlogi sprememb so bili vključeni v kompromise. Torej, jaz teh dokumentov nisem pogledal. Torej. Kar se tiče poklicnega usposabljanja, se strinjam sa poročevalcem, kajti mislim, da bi morali uporabiti to priložnost Erasmusa za to področje. Kajti eh, v odboru Kult smo vedno poudarili, da je treba poudariti ta vidik in da je treba upoštevati zelo različni položaj v različnih državah članicah. In eh, potem eh, bi rad nekaj vprašal poročevalca. Eh, torej tudi glasovanje, ki smo ga imeli pred kratkim, gre sicer v podobni smeri. Torej, tukaj govorimo tudi o medkulturnem dialogu uh, v zvezi z mladimi. Eh, torej ni pa omenjen eh, medverski dialog. Toda ta eh, medverski dialog je povezan s kulturnim dialogom v letu 2017-2018. Vem, da se morda v zvezi s tem ne strinjamo, ampak iz istih razlogov, ki sem jih že zapisal, Nekateri v moje politične skupine mi se sicer tudi ne razumejo, ampak jaz bi si želel odgovor v zvezi s tem. In toliko z moje strani. Hvala lepa. E In še nekaj bi rad omenil. Imamo Lizbonsko pogodbo, ki je v zvezi s tem povsem jasna. Potem imamo 21. člen eh, listine temeljnih pravic. Tudi Lizbonska pogodba je povsem jasna v zvezi s tem. In zaradi tega bi rad povdaril, da se tukaj sklicujem na eh, pogodbe in eh, listino o temeljnih pravicah. Gut, Prav, najlepša hvala. O tem bo treba še razpravljati. Milan. Hvala lepa, predsednica če začnem z zadnjim, eh, to, kar je govoril gospod Morgano. Eh, zagotovili so mi, <clears throat> da so vaše eh, amandmaji sprejeti, vključeni, tako da bo tu in medkulturni dialog in medverski dialog vključen, da ne bo nekih večjih težav v zvezi s tem. <clears throat> Opazil sem, da <laughs> je še veliko odprtih vprašanj, ne. Res je, da, da se o mnogi strinjamo, da, da bomo našli skupno fronto, ko se bo treba eh, pogajati z eh, drugimi inštitucijami, ampak nekatere stvari bo potrebno še doreči. Ravno zaradi tega smo planirali vse še dva sestanka šado eh, reporterjev ne, in pa še tri take delovne sestanke na ekspertni ravni, kjer bi dorekli te dileme, ki so, nekatere so kar težke in se moramo uskladiti okrog njih. Ne? Uh, jaz mislim, da, da bomo lahko našli kompromise in se dogovorili, eh, naša stran ne bo trmasto vlekla na svojo, prepričan sem, da drugi eh, dajete tudi dobro namerne predloge, ne? Eh, ampak pri nekaterih ključnih pa bo potrebno, da se sedemo mi skupaj ne? in, in, in dorečemo stvar. S tem bomo tudi uh, strokovcem omogočili delo, da dokončajo to delo do sredi januarja. Ne? Morda bi na nekatere že lahko zdaj malo odgovarjal, ampak uh, mislim, da, da uh, ni potrebno, ne, da uh, lahko že jutri na ekspertni ravni kakšne stvari dorečemo. Evropsko dodana vrednost je uh, en, en pristop, ki je značilen torej za vse eh, eh, akte, programe in zdi se mi v redu, zato ker gre za evalvacijo programa, kako sploh deluje. In na teh mehkih področjih, kot je Erasmus, plus, izobraževanje eh, mladina, je pa težko najti eh, zelo take standarde, kriterije, ki so ki se dajo numerično izraziti, prikazati v grafih in podobno. Ne. Tukaj uh, je pa je kljub temu dobro, da se tudi ta koncept vnese noter eh, in se podari evropska dodana vrednost, torej dodana vrednost na ravni Evrope, kar seveda nikako ne pomeni, da bi poskušali eh, eh, umakniti Erasmus plus in njegove aktivnosti iz lokalne ravni svedanja ali pa nacionalne, sploh ne. Gre bolj za, za evalvacijski pristop kot za kakšno tehnično zadevo, ki bi ogrozila karkoli. Eh, enako plačilo za enako delo, to eh, približno razumemo vsi enako in, in je prav, da se to tudi eh, pove, poudari. Kakorkoli že, jaz sem prepričan, da bomo, mi se že zmenili v tem odboru, našli kompromise, najtežji oreh pa nas čaka proračun. In to, to je pa delo, ki nas čaka v pogajanji z evropskimi inštitucijami. Jaz sem prepričan, da ta vedno bolj se širi to stališče, ne, da je eh, naložba v mlade pa v izobraževanje eh, najbolj, najboljša naložba v prihodnost Evropske unije in jaz upam, da bodo naši sopogajalci to tudi razumeli. Hvala lepa za vaše pripombe, jaz sem si jih uh, izpisal, uh, zdaj bolj vidim, kje so razlike med nami uh, in uh, po eni strani uh, uh, sem mogoče malo zaskrbljen, po drugi strani pa sem dobil občutek, da smo pripravljeni stopiti skupaj in pripraviti eno skupno dobro besedilo. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Prepričana sem, da nam bo uspelo in to na kolik kolegijalen in razumen način. Prepričana sem, da bomo lahko oblikovali kompromise. Jaz osebno se veselim nadaljnega sodelovanja, kot rečeno. Glede eh, razprav eh, s svetom, ja, to bo tisti težavnejši del, ampak bolj kot bomo enotni kot parlament, večje bodo naše možnosti, eh, da smo uspešni tudi v razpravah s svetom. Tako da treba bo pripraviti čim boljše kompromise, ki bodo naleteli na čim širšo podporo. Tako, izvrstno, pa smo pri koncu. Glede točke razno, tu nihče ni želel besede, tako da vas lahko samo še opozorim na naslednji sestanek v ponedeljek 21. januarja od 3 do pol sedmih in na to 22. januarja zasedamo cel dan od 9 eh, do pol enih in na to od 3 do pol sedmih. Najlepša hvala tolmačem in tolmačkam, prijazno pravi predsedujoča in vsem lepo pa božične praznike. Predvidevam, da se z večino izmed vas vidim naslednji teden v Strasburgu. Do takrat pa vse dobro.